zaključena, glasovali bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu, vprašanja svetu. Kot običajno bom prosila tiste kolege, ki želijo sodelovati v tem delu našega zasedanja, da pridejo v prednji del naše dvorane. Ravno tako želim povedati, da bo prvo vprašanje postavil gospod Poselt in sicer je vprašanje o človekovih pravicah na Kubi. Gospa Malstrom, ko boste pripravljeni. Seveda sem pripravljena eh, iti iz eh, ZDA eh, na Kubo in, in gospodu Poselto. Hvala lepa za vaše vprašanje. Svet je zaskrbljen zaradi situacije človekovih pravic na Kubi. Zlasti smo zaskrbljeni zato, ker ni bilo napredka pri eh, državljanskih in političnih pravicah. Nimajo pravice eh, izražanja in nimajo pravice združevanja, niti ni prostega tiska. Dostop do informacij je omejen potem omejujejo tudi gibanje državljanom. Tu se ni nič spremenilo. Trenutno imajo 208 političnih zapornikov. Ta številka je od eh, leta 2000 eh, se zmanjšala. Eh, takrat jih je bilo 34. Misije v Havani spremljajo seznam političnih zapornikov, imamo tudi delovne skupine za človekove pravice, ki razpravljajo o pomembnih zadevah pogoji v zaporu so pod standardi ZDA, eh, Združenih narodov. Nekateri zaporniki so slabega zdravja, tako pravijo njihove družine, in nimajo dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe. Predvsej poročil je bilo o krutem in ponižujočem ravnanju, to vključuje tudi pretepanje zapornikov, Eh, onemogočanje zdravstvene oskrbe in psiholo psihološke pritiske. Vendar pa nihče izmed policistov oziroma paznikov ni bil obtožen. Vendar pa organi zavračajo take obtožje in tudi ne dovoljujejo mednarodnim organizacijam za človekove pravice eh, obiskati teh zaporov. Skupno stališče iz 96. leta je eh, pripravil svet, eh, To se revidira vsako leto. Oktobra 2008 smo se dogovorili o tem, da začnemo celovit politični dialog. V skladu z EU politiko ta dialog ne vključuje samo eh, organov Kube, ampak tudi civilno in pa demokratično opozicijo. Svet natančno spremlja in eh, opozarja na načela demokracije in človekovih pravic ter temeljnih eh, svoboščin. V tem letu smo pripravili oceno In v sklepih iz junija tega leta smo povdarili, da morajo ta vprašanja ostati še naprej prioriteta v odnosih se Kubo. Svet poziva vlado Kube, da brezpogojno izpusti vse politične zapornike, vključno s timi, eh, tistimi, ki so bili zaprti leta 2003. Ravno tako smo izrazili svojo zaskrbljenost za zapornike in njihovo zdravstveno stanje. Pozivamo eh, kubansko vlado, da omogoči dostop mednarodnim humanitarnim organizacijam v kubanske zapore. Od začetka političnega dialoga je EU tudi na vsakem sestanku omenjala problem političnih zapornikov. V zadnjih sklepih sveta piše, da morajo človekove pravice vedno biti predmet razprav na visoki ravni in kadar je primerno, eh, bo tudi eh, sestanek z eh, demokratično opozicijo del teh obiskov. Ta dialog je možnost za razpravljanje o odprtih vprašanjih in skupnih interesih, vključno s vprašanjem človekovih pravic. Še vedno nas pa resno skrbi situacija na Kubi in bomo še naprej spremljali posamične primere, zlasti tiste zapornike, ki trpijo zaradi slabega zdravja. Kar zadeva konkretno situacijo eh, zapornika, ki ga omenja eh, član eh, tega parlamenta, smo Eh, avgusta bili priča manifestaciji in poskušali smo pokazati in dokazati, da EU skrbi za to, ker Kuba ne spoštuje mednarodne zakonodaje. Alfredo Dominguez, predsedstvo spremlja njegov primer, njegov primer smo tudi omenjali v našem dialogu s Kubo in smo tudi v stiku za njegovo držino. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, gospod Poselt. Jaz bi se hotel prisrčno zahvaliti za to zelo dobro in podrobno eh, odgovor na vprašanje. Eh, torej, jaz eh, moram reči, da sem s tem dobil zelo tančne informacije. Še eno vprašanje, ali lahko svet dejansko poskusi preveriti vse pogoje zapornikov in kar, kakšen je razvoj na Kubi glede stikov z Evropsko unijo? spoštovani član evropskega parlamenta formalno nimamo dostopa do teh informacij ampak preko mednarodnih organizacij nevladnih organizacij kontaktov in tako naprej dobimo informacije o tem kaj se dogaja v tej državi nekoliko fragmentirane informacije o stanju političnih zapornikov in vemo, da v nekaterih primerjih eh, njihovo zdravstveno stanje predstavlja problem in poskušamo olajšati situacijo. Smo v stiki z družino, ampak to je eden od problemov. Zelo malo konkretnih in potrjenih informacij imamo. Problem je tudi ta, da veliko teh zapornikov držijo v zaporniku brez predhodnega sojanja, ne da bi bili obtoženi za kaj konkretnega. To je tudi v nasprotju s kubansko zakonodajo. Zaporniki imajo pravico vedeti, zakaj so v zaporu in zakaj so bili obtoženi. To je osnovna človekova pravica. Ampak tega na Kubi ni, kot vemo. Dialog s Kubo se srečuje tudi s težavami, seveda, ampak trenutno je po naše pomembno, da ta dialog teče, kajti ta dialog nam daje možnost, da imamo stike z uh, organi, z vlado, da smo lahko uh, odločni se svojo kritiko, istočasno nam pa ta dialog daje možnost, da smo v stiku z civilno družbo in miroljubnimi disidenti. Trenutno menimo, da ta dialog lahko deluje in ne pričakujem v bližnji prihodnosti nobenih dramatičnih sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Potem imam dve prošnje za dodatni vprašanji. Poslušali bomo enega za drugim. Ministrico bomo prosili za odgovore. Gospod Šontes je prvi. Gospod Šontes. Kar što, kjer je prvi. Lepša hvala, gospa ministrica. Prepričan sem, da ko govorimo o človekovih pravicah, o čemer je govoril tudi gospod posel, lahko sodelujemo bolje s tistimi državami, s katerimi imamo politične, diplomatske odnose in pa s katerimi trgujemo. Evropska unija in države članice bi lahko izboljšale Eh, reševanje vprašanj, ki se nanašajo na demokracijo v Kubi, če vzpostavimo take odnose. Kako pa bi lahko ta vprašanja urejali na ravni držav članic, glede na to, da ima Kuba eh, v Združenih narodih rezolucijo v zvezi z embargo ZDA? Gospa Movaj. States of, uh, yes, I'm starting all over again bom še enkrat začela. Torej, jaz sem mirna disidentka iz ene eh, držav članic EU Mačarske. Prosim vas za nasvet, kako naj dosežemo isto raven interesa za situacijo človekovih pravic na Mačarskem, kako naj dosežemo isti interes, kot ga imate za Kubo. Eh, od oktobra 2006 smo na mačarskem priča brutalnosti policije proti mirnim demonstracijam. Veliko političnih zapornikov je, eh, mučijo zapornike v zaporih in ali naj prosimo kubanske politike, da se pogajajo v našem imenu. 30 sekund, žal mi je. In Eh, vprašanje se nanaša na človekove pravice na Kubi. Gospa ministrica, ja, hvala lepa. Večkrat je cela Evropska unija že povedala, da smo proti ameriškemu embargo in da ameriški embargo ne eh, olajšuje rešitev odnosov s Kubo. Istočasno pa smo podarili, da smo pripravljeni te, začeti tesneje sodelovati s Kubo. Pripravljeni smo tudi trgovati, ampak pod pogojem, da pride do izboljšave na področju človekovih eh, pravic. Vendar pa trenutno ni tako. Sedaj je tam še toliko političnih zapornikov, da ne moremo napredovati. Kubanska vlada je tista, ki mora pokazati, ali si želi odnosov z nami, ali želijo doseči napredek na tem področju, ampak dožal tega napredka ni bilo veliko. Najlepša hvala. Sedaj Eh, vprašanje gospe Harkin in se nanaša na zlorabljanje starejših. Vesela bi bila, če bi spoštovali pravilo eh, časa za govor. To je dodatno vprašanje 30 sekund in prosim, držite se teme postavljenega vprašanja. Bomo šli naprej, ko boste pripravljeni. Eh, tar upp en fråga som, som är mycket relevant idag när en allt... Najlepša hvala. Imamo vprašanje, ki je danes zelo primerno. Danes je eh, precejšnji del našega prebivalstva starejši oziroma prebivalstvo se stara in lahko eh, le dopolnjujemo delo, ki ga Eh, opravljajo države članice. Vendar pa bi švedsko predsedstvo vseeno želelo nekaj narediti in želelo izboljšati kakovost skrbi za ostarele. Naj vas spomnim na konferenco, ki je bila v Štokholmu pred enim mesecem. Konferenca je bila posvečena staranju v dostojanstvu. Veliko udeležencev je bilo. Eh, prišli so odeleženci iz držav članic komisije, predstavniki Ministrstva za zdravje, za socialne zadeve in skušali smo odgovoriti na to vprašanje, ki je bilo postavljeno. Kako se soočiti s tem problemom sedaj? Zagotoviti je treba boljše sodelovanje med zdravstvenimi sektorji in drugimi sektorji, tako da bo vsaka starejša oseba lahko dobila oskrbo, ki jo potrebuje. Na EPSKO 30. novembra bomo poskušali vključiti ta vidik tudi v sklepe sveta. Želimo zagotoviti, da bi vsak imel možnost postarati se dostojanstveno. Ravno tako nameravamo izmenjati najboljše prakse z državami članicami. Komisija je bila naprošena, da pripravi akcijski načrt, kako več narediti na tem področju staranja v dostojanstvo. V uh, sklepih omenjamo tudi enake možnosti za ženske in moške in pa, kot sem rekla, staranje v dostojanstvo. Zloraba starejših, direktiva 2078 EC, prepoveduje diskriminacijo na podlagi starosti. Lani je komisija poskušala to določbo razširiti tako, da bi vključila še druge vidike, kot je socialna varnost, usposabljanje, dostop do uh, prebivališča. In predlog komisije vključuje veliko relevantnih vprašanj. Vključuje uh, vidike zdravstva, nege, trpinčenje z namenom zagotoviti, da ne bo prihajalo do grožen in ponižan starejših oseb. O tem se razpravlja svet trenutno, Evropski parlament je že dal svoje mnenje. Eh, soglasje more biti doseženo v svetu, ne morem sicer prejudicirati končne odločitve, ampak ne rečem samo to, da bomo skušali doseči, da bo sprejeta taka zakonodaja, ki bo onemogočala eh, zlorabo starejših. In to je čisto v skladu z mnenjem Evropskega parlamenta. Nihče ne sme biti izpostavljen napadom, mučenju, zlorabi, zlasti ne starejši, ki so odvisni od oskrbe. Hvala in eh, office um, Ms. Malmstrom for her Najlepša hvala, gospa Malmstrom, za vaš odgovor. Glede na komunikacijo s komisijo leta 2008 je treba vzpostaviti pravilne pogoje za to, da bi imeli dovolj sredstev za pomoč starejšim. S tem se strinjam, razumem pa tudi, da gre za pristojnosti držav članic, vendar pa obstaja neke področja, kjer lahko Evropska unija pomaga in to je čezmejna razsežnost. Zanima me, če bo Evropska unija spostavila strukture za izmenjavo praks pri zdravstvenem osebju. Tukaj pa gre za čezmejno delovanje. Izvolite, gospa ministrica. Uh, Najlepša hvala, hvala lepa za ta predlog. Prvič slišim za to. Sliši se kot zelo dobra pobuda, vendar bom to predala pristojnim ministrom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 Švedija are o lungă tradiție în domeniul Res je, da je Švedska država, ki ima že dolgo tradicijo na tem področju, ampak o katerih predlogih razpravljate z drugimi državami članicami, tako da se bojo življenski pogoji starejših izboljšali posod. Hvala. Okay, uh, Hvala lepa. Gospa Harkin je zastavila zelo dobro vprašanje in dobro ste odgovorili na nj. Starejša oseba je dan danes mišljena kot oseba starejša od 65 let. Bi predlagali v Evropski uniji, da bi jim bili bolj prožni glede upokojitve, da bi imeli postopno upokojitev na mesto dokončne upokojitve. To bi izboljšalo kakovo življenje in s tem bi tudi izrazili večje spoštovanje do starejših. Hvala lepa. Mislim, da to presega naslov vprašanja, vendar pa bom prepustila izbiro ministrici, če želi odgovoriti ali ne. Da odgovorim najprej na vprašanje poslanke. Da, o tem se je treba pogovarjati trijo, francosko, češko in švedsko. Predsedstvo se je dogovorilo, da bo ukrepilo dialog na področju zdravstva in starejših. Organizirali smo konferenco o Alzheimerju in pa. konferenco, kjer smo govorili o dostojnem ravnanju starejšimi o zaključkih se bo razpravljalo na svetu novembra in upoštevali bomo tudi prispevke Evropskega parlamenta, kar zadeva čas in starost upokojitve, o tem se morajo odločiti same države članice. V razpravi o Lizbonski strategiji, ne o pogodbi, o strategiji, bomo razpravljali o tem, kako lahko spodbujamo razvoj, zaposljivost, demografske izzive in tako dalje in vprašanje, kako bi lahko izrabili um, znanje in sposobnosti starejših in izkušnje, ki jih imajo in pomagali, da bi ostali znotraj delovne sile. Vendar pa so države članice tiste, ki morajo odločiti o tem, kakšna bo starost za opokojitev. Najlepša hvala. Sedaj gremo na naslednje vprašanje. Gre za vprašanje gospoda Šmita. Vprašanje je v zvezi s švedskim novinarjem Davidom Isakom, ki je v zaporu v Eritreji. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram samo najti pravi dokument. Da, osem let, osem let je minilo, odkar je bil zaprt švedski novinar David Isak v Eritreji. In niso ga sploh, eh, obs, eh, torej ni bilo nobene tožbe, ni eh, družina ga ne more obiskati. Kar zadeva človekove pravice v Eritriji, se v zadnjih letih ni nič spremenilo na boljše. In e, zato pa je odgovorna Eritreja. Ona krši še naprej človekove pravice. E, tako, in to je zelo zaskrbljujoče. E, Eh, kar zadeva politične zapornike, torej je stvar zelo eh, težka. Mi smo vedno znova skušali doseči, da bi politične zapornike v Eritreji spustili tudi Davida Izaka. 18. septembra letos eh, smo v imenu Evropske unije dali čist jasno izjavo in zopet zahtevali, da se vse politične zapornike izpusti in da Eritreja čist jasno eh, krši eh, mednarodne sporazume in pa eh, temeljne človekove pravice. Na žalost pa ta primer še ni rešen, ima pa za švedsko predsedstvo seveda prvo prioriteto. In mi bomo se še tudi v prihodnje trudili, da bi Davida Izaka spustili in da bi se lahko vrnil k svoji družini. In tudi položaj njegovih sojetnikov je zadeva, o kateri je treba razpravljati. Mi smo pripravljeni, da z Eritrejo sodelujemo z njihovo vlado, da izboljšamo eh, položaj pri človekovih pravicah. Eh, to je seveda vse odvisno od pogojev, ki obstajajo. E, treba bi bilo sprejeti sporazume, v katerih bi se natančno opredelilo e, položaj in se opozorilo tudi na kršenje e, človekovih pravic. To je sicer proces, ki bo dolgo trajal, vendar upamo, da bomo prišli do napredka. Hvala, gospa predsednica, hvala za odgovor. Slišati ste, kako strašen je ta primer Davida Izaka. Jaz vem, da se se je gospa Majstrujem za to zauzela, ampak zdaj je minilo že 8 let in to je edini državljan eh, Evropske unije, ki je zaprt. Zato, ker e, je eh, dajal neke izjave, hotel je e, nemoteno govoriti. In jaz mislim, da na vsak način bi moral tudi Evropski svet dati eno izjavo v zvezi s tem. Ministrica Majstrujem ali pa kdo drugi bi lahko potoval v Eritrejo, bi se morali sestati hkrati z eh, Davidom Izakom ali pa tudi z predsednikom. To bi moralo biti. Eh, enostavno ne moramo sprejeti, da je nekdo brez kakršnega koli procesa toliko let v zaporu. Eh, drugače bo se zgodilo, da bo tam še umrl. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Oli Šmit, vam bi hotela povedati, da na vsak način razumem vašo eh, skrb, vašo frustracijo, eh, ker že leta dolgo traja ta zadeva in eh, nismo ničesar pravzaprav dosegli. Vi ste videli reportažo iz Eritreje, slišali ste intervju z predsednikom, on ni enostavna oseba. In torej tam je vedno slabše, mi delamo po vseh kanalih, ki jih poznamo, ampak nimamo dostopa pa do zapora nismo ga mogli obiskati, sploh ne vemo, kako mu gre. In mi bomo na vsak način skušali odpotovati tja, mi bomo skušali tam spregovoriti o tem vprašanju, ampak trenutno enostavno ni nobene možnosti, da bi eh, od njih dobili kakršne koli obljube, da jih bomo lahko obiskali, da bomo vodili dialog o Davidu Izaku, da ga, eh, bo se bo lahko srečal s svojo družino in tako dalje. E, mi smo dali že dosti izjav in kot je Ole Šmit rekel, eh, din in politični zapornik Evropske unije, eh, ki je tam v zaporu. Mi skušamo eh, pritisniti na eh, oblasti v Eritreji, da bi končno spoznali, da ga morajo spustiti. Eh, in to bi bilo seveda tudi v skladu z konvencijami, ki jih je Eritreja tudi podpisala, ampak to je izredno težavno. Nimamo več dodatnih vprašanj, zato gremo na naslednje vprašanje. Gre za vprašanje gospe Het. Gre za strategijo Evropske unije o alkoholu. Gospa ministrica, izvolite. Eh, Hvala gospa predsedujoča in tudi hvala, gospa Het. Moram gospo Het spomniti na to, da švedsko predsedstvo eh, smatra alkohol in zdravje eh, kot zelo pomembne zadeve. Eh, da skušamo podpreti države članice, da se borijo proti zlorabi alkohola. E, To smo naredili prvič na neformalnem sestanku um, e, Evropskega sveta v Helsingborgu in tam je šlo za zlorabo alkohola. 21. 22. novembra je bila tudi konferenca o alkoholu in tam smo uh, pripravili dolgoročno strategijo za borbo proti zlorabi alkohola. Uh, in uh, Odeležba je bila zelo številna in švedsko predsedstvo eh, je dobilo podporo. Potem eh, organizirali smo eh, sestanek svetovnih strokovnjakov za to področje in to je organiziralo švedsko predsedstvo. Šlo pa je tudi za zdravstveno stanje na Norveškem. E, tu gre za to, da se pripravi globalna strategija, da se vključi zdravstvene organizacije e, in e, gre tudi za povezovanje zloraba alkohola, razvoj, razširjanje HIV-a, AIDS-a, tuberkuloze in tako dalje. Torej, pomembno je, da se pokaže, opozori na povezavo med temi dejavniki. Mi se bomo zavzemali tudi za to, da bi prišlo tudi čim prej do evalvacije. Do leta 2006 so bile opravljeni že zelo pomembni koraki. Komisija pa je spoznala, da zloraba alkohola in pa alkohol igrata pomembno vlogo v zvezi z eh, zdravstveno politiko, eh, da se je treba bolj boriti proti zlorabi alkohola. Vsi ministri za zdrave so novembra 2006 povdarili. No, januarja 2007 je komisija preverila, eh, kako zgleda ta zloraba alkohola, do kakšnih poškodb pride zaradi zlorabe alkohola in na temelju razvoja, na tem področju pa je minilo premalo časa, da bi lahko ocenili vse posledice eh, zlorabe alkohola. Imeli smo poročilo o stanju del, eh, to je bilo predloženo in 2012 pa eh, bomo dobili sklepno poročilo za ta problem. Eh, to je treba torej preveriti, videti, kaj eh, šni so rezultati konference Alkohol in zdravje. Mi bomo financirali raziskave tako, da bomo torej to zadevo skušali reševati tudi v prihodne. To je na vrhu naših prioritet. Potem, kakšne posledice ima zloraba alkohola za mladino, potem, kako kako to vpliva na starejše osebe v Evropski uniji in eh, tudi kar zadeva trgovino z alkoholnimi pijačami. Eh, torej, svi Evropski svet preverja to vse in komisija se poziva, da tudi eh, upelje novo fazo eh, v teh pogajanjih, torej po letu 2012 eh, bo treba delati naprej. Za leto 2009 pa bomo še sigurno sprejeli to resolucijo o borbi proti zlorabi alkohola. Najlepša hvala, gospa ministrica. Vem, da je svet organiziral že vrsto konferenc in da je predsedstvo vložilo že veliko časa in truda v to. Zato sem zastavila vprašanje o strategiji o alkoholu. Pred pol leta sem zastavila enako vprašanje in takrat so mi rekli, da bodo strategijo analizirali pred poletjem. Do sedaj se to vprašanje še ni obravnavalo. V času predsedstva leta 2001 je švedsko predsedstvo predlagalo strategijo, ki je bila sprejeta leta 2006, kjer se je govorilo o tem, da se ne prodaja alkohola mladoletnim, o količini eh, alkohola v krvi in tako dalje. Želela bi videti, da bi švedsko predsedstvo storilo kaj več o tem, vendar pa se mi zdi pozitivno, da je opravila študijo o, o glasih in alkoholu med mladimi. Najlepša hvala za vaše prijazne besede. Skušali smo storiti vse, kar lahko, zato, da čim bolj podarimo to vprašanje in zato tudi obstajajo te konference, da bi zastavili časovnice za nadaljevanje tega dela da bi to temo nadaljevali iz enega preseca v drugo. Obdelali smo tudi umestno poročilo, ki ga bomo analizirali, vendar pa bomo končne zaključke dosegli leta 2012. Za takrat moramo storiti še veliko in zagotoviti, da bodo države članice delale na tem področju. Vedno bolj se zavedamo negativnih posledic alkohola na mlade. Še dve dodatni vprašanje, naprej gospod Paleckis in gospod Štajnjen. Gospod Paleckis je prvi. Ministre, eh, Evropo sajungo smo je ja, žustanč. Gospa predsedujoča, gospa ministrica. Veliko smrtvih eh, žrtev je na cestah, število se je zmanjšalo številke, ciljne številke pa še vedno nismo dosegli in najbolj zaradi alkohola. Tudi nekateri držav ostaje zelo eh, visoko število primerov samomorov in tudi zato je kriv alkohol. Bo Evropska unija sprejela stroge ukrepe o uporabi in uživanju alkoholja v skladu z nordijsko strategijo tudi za mlade? Boste storili kaj v zvezi s tem? Gospod Štajner? Gospa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica. Najlepša hvala tudi Ani Hed za to, da je odprla to vprašanje na škotskem. Na to bi opozorila ministrica. V mojem volivnem okrožju govorimo o minimalni ceni, o alkoholnih izdelkih in zato bi rada vprašala ministrica, če v svetu poteka kakršna koli razprava o najnižji ceni za alkoholne izdelke. To je zelo pomembna razprava na škotskem in zanima me, če se sploh kaj govori o tem na svetu. Najlepša hvala, gospa ministrica. Hvala lepa. Ena od prioritet je ravno zmanjšanje poškodb in pa smrti zaradi nesreč, ki so povezane z alkoholom. Kajti to je problem in povzroča ogromno Eh, trpljenja in tudi gospodarske škode. Komisija je predlagala sprejem nižje ga maksimuma za neizkušene in za profesionalne voznike. Torej priporočilo obstaja, s komisijo sodelujemo, večino držav že uporablja to priporočilo in veliko dejavnosti za ozaveščanje tudi poteka vendar pa ne vem, da bi potekala kakšna razprava o cenah. Mogoče, da je temu tako, ampak eh, kolega minister za zdravje mogoče ve kaj več o tem. Veliko drugo, drugih vprašanj povezanih z alkoholom je predmet razprave, eh, ampak ne cene. Hvala lepa. Sedaj pa Prehajamo k naslednjemu vprašanju, ki ga je postavil gospod Palekis. In sicer eh, okoljski vidiki plinovodov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, tu eh, pri tem projektu gre za edinstven projekt. Eh, svet eh, se zaveda, kakšne so nevarnosti za okolje, namreč v povezavi z to, tem plinovodom. In tudi posledice, o tem se je že razpravljalo na svetu. Vse države Evropske unije so so del EPSO konvencije in eh, to je pomembno za čezmejno onesnaževanje. Eh, tu obstajajo obveznosti za partnerje, eh, da preprečijo uh, obremenjevanje okolja in da pri vsakem uh, projektu to natančno preverjajo. Zato je treba to zelo natančno nadzorovati, predvsem tudi tam, uh, kjer uh, se unašajo kemične snovine, snovi. Uh, tu gre za oneznaženje tako morja, kot tudi ribjega staleža. Uh, tu je pomembno eh, seveda to, eh, eh, da se upoštevajo tudi vse novarnosti. Že tri leta se s tem ukvarjamo, tako da bi videli, kakšne so dolžnosti po tem projektu. Nord Stream je zaseben projekt, ampak kljub temu morajo dati na voljo informacije, tako da prizadete države članice lahko to stalno nadzorujejo. Svet zato ne more čisto tačno eh, dati izjave o Nord Streamu, zato ker gre, kot sem rekla, za zaseben projekt, gospod Paleckis. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, ministrica, za ta celoviti odgovor. Vidim, da švedsko ta problematika zelo zanima. Eh, saj je konec koncev ena nordijskih držav. Ampak te vrste vprašanj ne bodo nikoli dobile dovolj pozornosti. In zato bi želel prositi švedsko, da natančno spremlja to situacijo in sprejme ustrezne ukrepe, kadar bo to treba. Hvala.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 jaz lahko poslancu zagotovim, da Švedska to dejansko dela. Mi zelo pozorno to spremljamo, mi vemo, da je okolje v Baltiku zelo uh, eh, sensibilno, občutljivo in zelo eksponirano eh, zaradi številnih projektov. Eh, projekti so za Baltik izredno pomembni in kar zadeva ta projekt, smo postavili zelo stroge zahteve, ki stalno pa nadziramo, da se to tudi tudi upošteva. E, to je, tu je prizadeta tudi gospodarstvo švedske, naš teritorij sicer ne, ampak mi e, se vedno sklicujemo na e, konvencijo ESPON. E, mi e, tega e, ne moremo oceniti gospodarsko in okoljsko, ampak to, kar lahko naredimo, mi na vsak način dela. Hvala lepa, ministrica. Sedaj pa prehajamo na vprašanje gospe Tekal. Odprava ovir za prosti pretok delovne sine med državami članicami. Najlepša hvala. Svet bi hotel spomniti na to, da prosti pretok je ena od temeljnih pravic, eh, ki jih eh, Evropska unija zagotavlja. To je pravica ljudi, da živijo in delajo v Evropski uniji. Eh, svet je pozval države članice, da glede na dostopne informacije morajo razmisliti, ali naj prehodno obdobje torej te omejitve še ostanejo. E, tu predlagal je, da se odpravi te ovire, če ne obstajajo velike nevarnosti za trg delovne sile. E, svet je pozval države članice tudi, da državljanom Evropske unije dajo prednost pred zaposlovanjem eh, državljanov tretjih držav. Eh, poleg tega bi morali na temelju določil upoštevati eh, tudi te prehodna obdobja. Ampak na vsak način je treba spodbujati prost pretok delavcev. Eh, torej, skušali bomo doseči, da eh, v države članice omogočijo prost pretok delavcev v skladu z predpisi Evropske unije. 2009 je komisija eh, pripravila eh, sporočilo v zvezi z delavci eh, iz Bulgarije, Romunije in desetih držav članic, ki so kot zadnje pristopile. Delavci iz teh tako imenovanih novih držav članic. Mm, eh, bi morali imeti vse pravice. Po razširitvi um, ni prišlo do večjih moten na trgu delovne sile. Komisija je ugotovila, da je ponudba in povpraševanje na trgu delovne sile takšna, da e, omogoča prost pretok delavcev. Države članice so sprejele določene ukrepe in zadeva, kakršna je sedaj, pogojuje delo na črno. E, morali bi omogočiti, e, predvsem v tej gospodarski krizi, e, da se e, te problemi rešujejo. Kar zadeva vprašanje poslanke, e, do konca tretje faze prehodnega obdobja lahko ohranijo države članice to eh, določilo. Ampak v gospodarski krizi ne smemo tega eh, jemati kot izgovor, da se to še podaljša to obdobje. V teh časih je zagotovo eh, težko zaposliti ljudi iz lastne države. Svet to stalno spremlja. Na zadnjem srečanju smo ugotovili, eh, kakšen je položaj na eh, področju prostega pretoka. Pred 1. majem 2009 ni bilo opaziti večjih moten na trgu delcev. Avstrija, na primer, še dalje zadržuje o, barijere, omejitve na trgu delovne sile in zahtevajo torej eh, delovno dovoljenje. V Združenem kraljestvu pa so postali bolj liberalni. Po njihovih predpisih je treba te delavce registrirati samo. In države članice, ki bodo tudi v prihodne zadržale te e, ovire, potem morajo to natančno utemeljiti. Te še države. Ali ste v svojem koledarju vključili tudi ukrep, ki bi prepričal tiste države članice, ki še vedno izvajajo uvire, da bi te uvire odpravili? Drugo vprašanje, takšen predlog, takšen predlog, se pravi, za odpravo takih uvir, bi lahko postal tudi del sklepov švedskega predsedstva. Hvala. E, Hvala lepa. Gospa Tikao. Francija, Češka republika in Švedska sta, so napisali, eh, da eh, je potrebno te omejitve eh, odpraviti, da je razširitev Evropske unije prispevala k izboljšanju razvoju gospodarstva in da se ne kaže, da bi zaradi tega prišlo do mote na trgu delovne sile. Eh, mi eh, imamo mehanizem za redno preverjanje teh omejitev. In to delamo skupaj z komisijo. In zaradi tega lahko samo priporočimo državam članicam, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da ne bo več diskriminacije in da bo eh, delavci imeli enake pravice povsod v Evropski uniji. Eh, redno bi bilo potrebno eh, ocenjevati položaj skupaj z komisijo. Dodatno vprašanje gospoda Omarja. Hvala, gospa predsedojoča. Eh, torej, tu je šlo predvsem za položaj eh, držav članic, iz katerih ljudje odhajajo v druge države. Avstrija je pravzaprav eh, bila prisiljena, da podaljša to prehodno obdobje. Razlogi so bili jasni, ker tu eh, je, imeli smo velike razlike v plačah in seveda zaradi tega je bil tudi dotok delavcev v našo državo eh, večji. In če bi se to še povečevalo, bi to pripeljalo do moten na trgu delovne sile in pripeljalo bi tudi do napetosti, ki jih nočemo. Ti problemi, kot se kažejo, delajo v Avstriji in Nemčiji. E, mi smo to spoznali in zato smo predvidli tudi rešitve. Minister. Hvala, ministrica. Man, jo, Hvala, gospa predsedujoča hårt drabbade av den ekonomiska krisen och... Vse države članice je eh, gospodarska kriza in brezposelnost prizadela. Mogoče je tu in tam kakšna razlika, ampak vsi so prizadeti. Med drugimi Avstrija dovoljuje eh, Avstrija bi hotela podaljšati te eh, omejevanja in imajo možnost, da za to zaprosijo. Jaz eh, položaja v Avstriji ne poznam točno, mogoče je tam eh, položaj slabši kot drugje, ampak jasno, povsod so problemi, kar zadeva trg delovne sile. Komisija je ugotovila, da nič ne kaže na to, da bi prost pretok delavcev pripeljal do moten na trgu delovne sile. V moji državi, na švedskem, tudi švedska, eh, se bori proti veliki brezposelnosti. In eh, tu uh, moram reči, da ljudje, ki so prišli iz drugih držav članic uh, k nam, smo jih mi zelo pozdravili in so bili sprejeti na trg delovne sile. Sedaj gremo na naslednje vprašanje. Gre za turško nadaljevanje zračnih plovil Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje Frontex. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Svet se zaveda dogodkov, ki jih omenja gospod poslanec. Predsedstvo meni, da Turčija kot država, kot kandidatka, mora spoštovati cilje in vrednote Evropske unije. Dobri sosedski odnosi so bistvenega pomena za vstop v Evropsko unijo. V okviru pogajanj lahko omenimo tudi zaključke sveta. Evropska unija je v teh pozvala Turčijo, da se vzdrži kakršnehkoli grožn ali nad, nadlegovanja. V dobri sosedski odnosi so vedno tema pogovorov, ko govorimo o Turčiji. O tem smo razpravljali tudi julija v Štokholmu kar pa zadeva konkretnega primera avionov in letal Frontexa, gre za pilotski projekt, ki predstavlja zelo učinkovito varovanje našega zračnega prostora. Operacije, ki potekajo, vsebuje tudi operacijo Poseidon 2009. S tem bi preprečili nedovoljeno prečkanje meje oseb, ki prihajajo iz Turčije ali iz severnega dela Afrike v Evropsko unijo. Zato je zelo pomembno zračno nadzorovanje grškega otočka, otočja. Kar zadeva Frontex in turških oblasti, ravno kar potekajo razprave o načinu delovanja in aktivnosti. To je dobra pobuda in lahko bi našli rešitev. Mogoče bi lahko tudi turške oblasti sodelovali pri operacijah Frontexa. Tako bi Turčija zelo dobro prispevala v našem boju proti nezakonitemu priseljevanju. Najlepša hvala, gospa ministrica. Hvala lepa, gospa ministrica. Zopet bi rad pohvalil vaš trud za to, da podrobno odgovarjate na naša vprašanja. Odgovorili ste eh, o tem, da sodelujete s Turčijo, vendar pa niste odgovorili na vprašanje glede tega, če je Frontex resnično prekoračil turški zračni prostor, tako kot trdijo Eh, turške oblasti. To je za nas Grke zelo pomembno. Ko je gospod Fernandez obiskal Grčijo, je dejal, da takšnih kršitev ni bilo, da so piloti tako trdili. Torej, je do teh kršitev zračnega prostora resnično prišlo, tako kot trdijo Turki. In kaj boste storili, če to drži, gospa ministrica?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 Grški kolegi so nam o tem že poročili, poročali in pozvali, da vstopimo v stik s trškimi oblastmi. V teh stikih smo ustali pri dobrih sosedskih odnosih. Mi v švedskem presesu pa se ne moremo odločiti o tem, če je prišlo do kršitve zračnega prostoralne, zato je treba organizirati mednarodni odbor. Gospa Movaj. Prosili ste za besedo, gre za dodatno vprašanje. Če gre za to vprašanje, imate čas 30 eh, sekund. Verjetno ste mi brali misli, kaj ti nisem prosila za besedo, vendar pa sem se želela opravičiti za prekoračitev časa za 20 sekund. Eh, v tej živahni demokratični razpravi, ko v tem, na tem zelo pomembnem vprašanju, kot je nasilje policije. Če imate vprašanje, to pisno sporočite in če je primerno, bo to vprašanje dobilo odgovor veliko poslancev želi dobiti odgovor in spoštovanje do njih zahteva, da vodimo to sejo tako, kot je treba po pravilih. Torej, gremo na naslednje vprašanje. Gospod Van Heke je odsoten. Naslednje vprašanje, vprašanje gospe McGuinness, gre za revizijo uredbe številka 1 skozi 2005. Gospa ministrica, izvolite in to je tudi naše zadnje vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Tudi nas zelo skrbi dobro počutje živali. Gospa Harkin je septembra že zastavila podobno vprašanje in takrat smo dejali, da želimo nadaljevati razpravo o dobrem počutju živali. To je ena od naših prednostnih nalog v predsedstvu. 7. septembra letos je komisija sporočila svetu, da predvideva predlog za uredbe, uredbo o prevozu živali. Ta predlog bomo kmalo tudi uvideli. Sprožili pa bomo tudi posvetovanje o tem, kako bi lahko izboljšali posvetovanje nadzor nad mednarodnim prevozom živali. Tudi sistem satelitske navigacije bi nam lahko pomagal pri opravljanju nadzora strani oblasti držav članic. Te se sedaj zelo trudijo za to, da bi se soočili s temi izzivi. V tej uredbi obstaja ena zelo pomembnih omejitev, ko se govori o prevozu živih živali. Tukaj se govori o odgovornosti enih in drugih in o zelo strogih določbah, ko gre za takšen prevoz. Omenja pa se tudi omejitve glede nadzora. Največje število Dovoljeno število živali in prostora pa ni predmet te uredbe. To bo vključeno v, novi, v novem predlogu, ki ga lahko pričakujemo v naslednjih štirih letih. Sedaj bomo začeli s pregledom predloga komisije in ko bo komisija predložila ta predlog, bomo začeli z delom. Obljubili, se, obljubili so, da bomo ta predlog dolvili čim prej se pa zanimam tako kot gospa poslanka za to vprašanje. Najlepša hvala za obsi, ta obsežen odgovor. Sama se zelo zauzemam za dobro počutje živali, vendar pa zahtevam realistično uredbo, ki bi govorila tudi o trgovini živali, ki bi bila strogo nadzorovana. Ne potrebujemo dodatnih ured, potrebujemo pa dobro in dosledno izvajanje že obstoječih uredb. Vaše pripombe v zvezi s satelitsko navigacijo so zelo koristni za to, za to razpravo. Tudi prevoz konjev je zelo pomembno vprašanje in eh, mogoče imate tudi tukaj kaj več informacij. Ne, nažalost nisem strokovnjak za področje konjev, vendar pa bom to sporočila naprej. Veliko krat se dogaja, da je pomakljivo izvajanje in da ne obstaja vedno potreba po novi uredbi. Takoj, ko bomo dobili predlog komisije, bomo pregledali in ocenili potrebo po novih ukrepih ali pa, kot pravite vi, obstaja samo potreba po tem, da zagotovimo pravilno izvajanje. O tem se bomo odločili takoj, ko bomo dobili predlog komisije komisije. Sedaj pa dodatno vprašanje gospoda Kelija. Naj nadaljujem v zvezi z vprašanjem gospe McGuinness. Na Irskem smo zelo odvisni od prevoza živali po morju. Omejitve, ki so predložene za izvajanje, so omejitve, ki, za katere industrija meni, da zelo zviša stroške. Boste to upoštevali pri reviziji, kaj če ne bomo imeli prevoza živih živali, potem eh, bi še več eh, ljudi izgubilo službe v teh obratih in bili pahneni v revščino. Zavedam se seveda situacije dr otoške države. In kot pri vsaki zakonodaji je pomembno, da to upoštevamo. Vemo tudi, da je treba zagotoviti dobro počutje živali. Oceniti pa je treba tudi, kaj smo že storili, je to dovolj, so ukrepi zadostni, so potrebni, potrebujemo še dodatne ukrepe, dodatno izvajanje, vse to je treba poštevati, preden gremo na nadaljne uredbe. O tem bomo razpravljali z državami članicami in vsaka država članica bo lahko predložila svojo specifično situacijo v tej razpravi. Najlepša hvala, gospa ministrica. Dejali ste, da boste sprejeli še dve vprašanji. Gre za vprašanje gospoda Kelija in Lušovica. Yes, uh, here he, Mr. Tusas has left. Yes. Aha, gospod Tusas je odšel. Nažalost je tako. Sedaj pa vprašanje gospoda Kelija o portfelju komisije v zvezi s športom. Najlepša hvala. Moj drugi dokument sem ga morala najprej najti. Kot pravi poslanec ima prav, da takoj, ko bo lizbonska pogodba stopila veljava, bomo dobili pravno podlago za spodbujanje evropskih športnih pobud s tem, da upoštevamo značilnosti športa, strukture, dobrodelnih in prostovoljnih aktivnosti in eh, družbeno vlogo, ki jo igra šport. Vendar pa svet ne more vplivati na notranjo sestavo komisije, kajte to je stvar predsednika komisije. Šport in zdravje sta tesno povezana, športne aktivnosti spodbujajo tudi družbeno kohezijo, demokracijo, osebnostni razvoj in tudi služi za zabavo, ko imamo nogometne tekme in mednarodna prvenstva. Neodvisno športno gibanje je tudi pomembno za družbene zadeve, kot je javno zdravje in tudi za ohranjanje demokratičnih vrednot. Športno, eh, švedsko predsedstvo meni, da je šport nacionalna zahteva. Moramo biti previdni pri novih programih, novih pobudah, ki gredo preko pristojnosti Evropske unije, kar bi škodilo sistemom, ki že obstajajo, za kar je poskrbela civilna družba. Gospod Kelly. Najlepša hvala, da ste sprejeli moje vprašanje, to zelo cenim. Um, Vsežno ste odgovorili na moje vprašanje, povdarili ste eh, vrednost eh, športa, še posebej v zvezi z zdravjem. Takoj, ko bo izbonska pogodba stopila v veljavo, bomo zagotovili, da bo šport postala pristojnost Evropske unije in da bomo temu namelili tudi naše delo. Gospa Maginez, želite zadnjo besedo? No, dodatno vprašanje. Gospod Kelly je zelo sramežljiv in ni povedal, da je bivši predsednik galskega atletskega združenja, to je zelo pomembno, športno, športna panoga na Irskem. Menila sem, da je pomembno, da to veste. Najlepša hvala. S tem smo zaključili čas za vprašanja. Vprašanja, ki jih nismo uspeli obravnavati, bodo dobile odgovor v pisni obliki. Sporočam vam, da srečanje 5. oktobra 2009 in se je na tej seji odbor Libe odgovoril negativno na odgovor.